dnevnega reda je bil sprejet na konferenci predsednikov v skladu s členom 149. Ta dnevni red je bil tudi razdeljen, komentarjev nisem eh, prejel, tako da je dnevni red sedaj sprejet. Prva točka, o kateri bomo danes razpravljali, je poročilo Sakorafa na temo sodelovanja Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v sredozemlju. Prima. Izvolite, gospa Sakorafa. panie i panowie serdeczna prośba o gospe in gospodje prosim vas da zapustite plenarno dvorano če ne boste sodelovali v razpravi prosim pa gospo poročevalko gospo sakorafo da začne s predstavitvijo najlepša hvala gospod predsedujoči gospod komisar gospe in gospodje veliko veselje eh, mi je da lahko priporočim eh, potrditev prime